Lepo pozdravljeni vsi skupaj in eh, pozdravljeni eh, na tem izrednem zasedanju odbora AFET. Ker nekoliko zamujamo, predlagam, da kar začnemo. Najprej treba sprejeti dnevni red, nobenih komentarjev ni, tako da predlagam, da sprememo dnevni red v predlagani obliki. Tudi sam nimam kakšnih sporočil, to je točka 2, tako da kar hitro na točko 3. Pozdravljam komisarja Oliverja Varhelija, ki nam bo predstavil svežo revidirano metodologijo za širitev. Gospod komisar, hvala za to, ker ste prišli sem. Pred dvema tednoma ste potrdili eh, vašo prisotnost in to je že kar ustaljen eh, način kako eh, komisija Evropskemu parlamentu predstavlja svoje sveže na novo sprejete predloge. Vesel sem, da spoštujete tudi našo vlogo in da lahko na ta način tudi mi, evropski poslanci, spremljamo in eh, nadziramo eh, ta postopek. Ker imamo na voljo približno 3-4 ure, vas prosim, gospod komisar, da se omejite na 10-12 minut v vašem vodnem nagovoru in s tem pustite tudi nekaj časa za vprašanja ter odgovore. Eh, pri eh, govornikih strani, torej pri govori strani poslancev bom kar strok, tako da kar gremo. Gospod komisar, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala tudi za to priložnost, da sem lahko tu in da ste organizirali sestanek posebej zame, da lahko eh, predstavim nov predlog komisije o metodologiji za širitev za države Zahodnega Balkana. Spoštovane poslanke in poslanci, zelo vesel sem, da sem lahko tu in da vam lahko predstavim eh, naš načrt za verodostojno širitev na Zahodni Balkan. Širitev Evropske unije je ključna prioriteta Evropske komisije in eh, v našem eh, varnostnem in ekonomskem interesu je, da se države Zahodnega Balkana čim prej glede na ustrezna merila pridružijo Evropski uniji, ker bomo tako ustvarili močno in stabilno Evropo delamo na treh eh, tirih usporedno in na ta način skušamo oživiti eh, postopek pristopa. Najprej skušamo revidirati metodologijo za širitev, ki je bila sprejeta danes, potem bomo eh, šli v odpiranje eh, pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo tretjič pa eh, oblikovanje eh, naložbenega in ekonomskega načrta za celotno regijo Zahodnega Balkana, ki bo predstavljena 6. in 7. maja na vrhu v Zagrebu. Naš predlog za revidirano metodologijo za širitev eh, skuša celoten postopek približevanja Evropske unije narediti bolj dinamičen, bolj fleksibilen in tudi nekako bolj politično voden. Eh, Eh, naš namen je bil posem prenoviti eh, pristopnih eh, postopkov, ampak jih izboljšati. Cilj seveda ostaja popolno članstvo teh držav v Evropski uniji. Pogledali smo si, kako lahko naša orodja izboljšamo in kako lahko pospešimo postopke približevanja na področjih, kot so vladavina prava in pa gospodarske reforme. To so reforme, ki bodo res morali biti konkretne, ki morajo imeti konkretne rezultate za ljudi, izboljšati njihova življenja eh, in tudi jim eh, omogočiti popolno svobodo. To pa se bo zgodilo samo, če hitrost reform ne bo trajnostna, ampak, eh, oziroma ne bo samo takšna, kot je zdaj, ampak hitrejša. Metodologija temelji na štirih načeljih. Prvič, verodostojnost. Postopek pristopa mora temeljiti na vzajemnem zaupanju, In tudi voditelji zahodno-balkanskih držav morajo biti bolj verodostojni pri izvajanju zahtevanih reform, še posebej na področju vladavine prava. Po, eh, na ta način bomo, oziroma bodo državam, članicam in pa njihovim voditeljem eh, omogočili eh, napredovanje oziroma eh, zeleno luč, dajanje zelene luči. Eh, treba je izboljšati uh, boj proti korupciji, treba je izboljšati gospodarske kazate, treba je izboljšati uh, pravosodne sisteme. Hrati pa mora tudi Evropska unija držati svojo besedo in tistim državam, ki dosežejo napredek, tudi dati uh, možnost približevanja, da se lahko te države, kandidatke potem premaknejo naprej na svoji poti. Drugič, močnejša politična uh, vloga Evropske unije celoten postopek mora biti vse na strani Brusla, oziroma na obeh stranih, politično bolj konkreten. To pomeni, da eh, se eh, moramo bolj pogosto sestajati na najvišji možni ravni s predstavniki držav članic eh, oziroma držav Zahodnega Balkana na najvišji terministerski ravni. Hkrati pa morajo države članice imeti večjo vlogo pri spremljanju teh postopkov, kajti samo tako bomo lahko vedeli, kje točno smo. Tretjič, postopek približevanja mora biti bolj dinamičen. Če želimo, da se to zgodi, potem bo treba pogajalska poglavja združiti v šest eh, pogajalskih eh, poglavij. Temeljna, notranji trg, konkurenčnost, eh, vključujoča rast, zelena agenda ter medsebojna povezanost. Potem so tu še viri, kohezija, kmetijstvo in pa zunani odnosi. Združevanje teh poglavij po tematskih sklopih bo omogočalo bolj poglobljeno razpravo po posameznih temah in hkrati tudi hitrejše, hitrejšo poravnavo zakonodaje z evropsko. Vsak, eh, tema, vsak tematski sklop želimo odpreti posamezno in ne odpirati posameznih podpoglavij. Tu gre za reformo, naprimer, eh, vladovine prava, administracijo v teh državah, ki sta ključnega pomena. To bomo odprli najprej in zaprli na koncu. In na teh, na teh področjih je treba najprej doseči napredek, preden se lahko odprejo drugi tematski sklopi. Pomembne reforme bo treba sprejeti čim prej. Eh, časovni rok med začetkom odpiranja eh, sklopa in zaprte posameznih poglavij pa mora biti omejen na v najboljšem primeru eno leto. Četrto načelo je predvidljivost za obe strani. Jasno, treba povedati, kaj Evropska unija pričakuje od eh, pridružujočih se držav in bolj jasno predeliti merila za pristop, ter tudi jasno povedati, kakšen je pozitiven učinek morebitnih napredkov eh, oziroma negativni učinki morebitnih eh, zastojev. Hrati pa moramo tudi jasno povedati, kakšne, oziroma kaj so spodbude, ki jih ponujemo, če bo postopek ustrezen. To pomeni lahko tudi postopno sprejemanje eh, in omogočanje dostopa do skupnega evropskega trga. Hitrejši kot, hitrejša kot bo ta pot, prej bo država Evropske unije, seveda. Hkrati pa morajo države članice Evropske unije imeti gotovost, da bo prišlo do uh, negativnih ukrepov, če napredka na strani države kandidatke ne bo. To lahko se zgodi, da bo prišlo do eh, stagnacije postopka ali pa celo do nazadovanja. Potem nekaj o dvotirnem pristopu. Komisija še vedno ostaje pri pristopu, eh, kjer eh, priporočam odprtje pristopnih pogajanj Severno Makedonijo in pa Albanijo. Upam, da še pred vrhom v Zagrebu, kajti obe državi sta začeli izvajati ustrezne reforme. Še naprej spremljamo njen napredek in državam članicam bomo kmalo poročali o tem napredku. Upam, da še ta mesec. Če želi Evropska unija biti kredibilen, verdostojen partner mora enostavno izpolniti obljubljeno. E, na vrhu v Zagrebu bomo tudi predstavili predlog, ki bo temeljil na e, fokusu na e, razvoj gospodarstva. Želimo spodbuditi naložbe v države Zahodnega Balkana in tudi izboljšati gospodarsko sodelovanje med temi državami in Evropsko unijo. Ob koncu bi povedal, da je pred vami ambiciozen program in tudi vašo podporo bomo potrebovali, če želimo doseči naše cilje. Skupaj bo treba ugotoviti, kaj lahko storimo in kako to storiti. Podpreti moramo države Zahodnega Balkana, njihovo socioekonomsko integracijo, eh, spodbuditi ustvarjanje novih delovnih mest, eh, naložb, izboljšanje poslovnega eh, okolja in pa omejiti beg možganov iz te regije. Uh, Kot vedno sem, eh, bom hvaležen za vsa vaša vprašanja in pa komentarje. Hvala za pozornost. Your... Najlepša hvala, gospod komisar Varheli, hvala za vaš uvodni komentar. Zdaj pa sledi ogromno število kolegov, ki so prosili za besedo. Seveda vsi besede ne, bo, ne bodo dobili, bomo pa začeli uh, najprej s koordinatorji. Gospod Mihajl Gader za ELS, dve minuti imate, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala vam, gospod komisar, za to, da ste Eh, predstavili vaše sporočilo tu v odboru za zunanje zadeve. Skupina ELS pozdravlja in podpira to sporočilo o novi eh, širitveni metodologiji. Dobro je videti, da smo v, da smo, da doživljamo prenovo samega eh, postopka približevanja Evropski uniji, da določamo merila, določamo nova merila, da um, dajemo tem državam neko perspektivo in hkrati tudi eh, nekako ostajamo verodostojni do njih, kot tudi do obstoječih držav članic, ki jih nekako ohranjamo uh, eh, upletene v postopku in hkrati tudi. Uh, Nekako omogoča možnost, da se približevanje ali zamrzne, upočasni ali pa celo ustavi, če bo to potrebno. dobro je, da se zdaj omenjajo tudi države, eh, ki so že v eh, postopku približevanja in ki lahko, ki lahko zdaj sodelujejo tudi v programih, ki so na voljo državam članicam. To je spodbuda. Politično ali kakorkoli že je dobro imeti eh, na voljo mehanizme, v katerih bodo tudi države članice udeležene ali s svojimi strokovnjaki ali kako drugače. Kajti na ta način bodo tudi države začutile, da so del postopka približevanja in da to ni nekaj, kar se dogaja v neki neključni pisarni tu v Bruslju. Prav tako upamo, da bo tudi uh, Evropski parlament na obljubljen način upleten v te postopke in da bo uh, predvsem šlo za nadzor uh, reform na področju vladavine prava. Hkrati pa si tudi mi želimo, da bi Evropski parlament pri teh postopkih odigral prihodnje večjo politično ulogo. Hvala lepa. Hvala lepa, Mihajl Galer. Preden eh, si ogledamo ta video na zaslonu, bom dal besedo Toninu Piculi. Hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod komisar. Najprej bi se vam zahvalil za vaše požrtovalno eh, delo na tem področju, na tej zelo občutljivi tematiki in hvala tudi pozdravljam novo metodologijo za približevanje teh držav Evropske unije. Zgodovina Evropske unije je zgodovina približevanja oziroma pridruževanja. In hkrati se lahko Evropska unija tako interno kot tudi eksterno prenovi, kajti en postopek ne izključuje drugega. Dobro je, da je komisija zopet eh, izpostavila perspektivo Evrops za približevanje Evropske unije za države Zahodnega Balkana. Od komisije prizadevam, eh, pardon, pričakujem, da bo uh, odigrala svojo vlogo varuhinje teh uh, postopkov približevanja, nič kaj drugega. Širitev na državi Zahodnega Balkana je prioriteta za Evropsko komisijo, kot smo slišali. Dovolite mi, da zastavim nekaj vprašanj, gospod komisar. Evropski, eh, oziroma kot eh, poročevalec za Črnogoro, sprašujem, če bi, oziroma ali bo ta postopek. Eh, veljal za Črnogoro in Srbijo ali samo za tiste države, ki so že odprle, eh, oziroma ki še niso začele s pogajanji. Če da, me zanima, kako bi to delovalo v teh dveh primerjih. Slišali smo, da imate eh, ogromne načrte za gospodarske reforme, oziroma za gospodarske naložbe v omenjeni dve državi in če to drži, kakšna je časovnica za tem. Prav tako pa me zanima, eh, lahko poveste nekaj več o prepoznavnosti. Omenjali ste eh, reforme oziroma pogajanja po tematskih sklopih in pa tudi roke, ki so s tem povezani. Eh, omenili ste šest sklopov in pa, eh, da je rok za posamezen sklop eno leto. Ali je res možno vse izvesti v šestih letih? Hvala za odgovore. Hvala. Hvala za skupino Renew, gospod Vautman, izvolite. Najlepša hvala. Eh, hvala, gospod predsednik, hvala, mm, gospod komisar. Hvala za vašo predstavitev, hvala za napoved teh reform, ki jih eh, kot eh, politična skupina v Evropskem parlamentu vsekakor pozdravljamo. Želimo si več transparentnosti, želimo si več jasnosti. In dobro je, da je ta strategija končno na mizi, tudi metodologija, ki je s tem povezana. Eh, zmožnost načrtovanja in pa gotovost sta dve zadevi, ki jih evropski državljani vsekakor pričakujejo. In tudi za me sta to dva izjemno pomembna dejavnika. Spoštovanje do vladavine prava mora ostati najvišja eh, prioriteta, kajti država lahko pristopi k Evropski uniji samo, če se v njej spoštuje vladavina prava. To je najpomembneje. Omenila bi še, kaj je za skupino Renew najpomembneje. Najpomembnejše. Pomembno je, da ostanemo odprti za eh, pridruževanje novih držav, hkrati pa tudi, da eh, bomo odprti za reforme Evropske unije. Tudi države, ki se bodo pridružile Evropske unije, se mora reformirati. Konferenca o prihodnosti Evrope mora tem postopkom dati eh, konkreten eh, zagon. Pa še eno vprašanje, ki verjetno zanima tudi druge kolegice in kolege. Kako bo ta metoda vplivala na tiste države, s katerimi se že pogajamo? Kako boste to metodologijo uporabljali pri tistih državah, ki so že v postopku pridruževanja? Mislim, da je to zadeva, ki jo treba še enkrat bolj jasno izpostaviti. Hvala. Hvala. Za skupino ID ni koga, nisem prejel kakšne vprašanje z govor. Ste vi skupina ID? Želite besedo? Izvolite. Grazie Presidente, grazie Commissario. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod komisar. Mene pa zanima, kako natančno nameravate podpreti oziroma strukturirati, kako nameravate zagotoviti spoštovanje načela pravne države, kajti to je edino zagotovilo, da bodo te države spoštovale načela pravne države. Le tako bodo tudi ustrezno delovale kot moderne države, kot evropske države. Ampak ni mi povsem jasna vaša metoda, kako nameravate pomagati tem državam pri vzpostavitvi pravne države. Hvala. Gospa von Kramontau Badel. Hvala, gospod komisar, da ste predstavili vaš predlog. Predlog pozdravljamo, saj je v skladu z zavezami iz Soluna in pa krpi pristop, ki temelji na zaslugah. Um, dobro je tudi to, da omogočamo usporedna pogajanja o različnih poglavjih. Rekli ste, da je treba nagraditi hitrost. da moramo poskrbeti za bolj dinamičen proces, tako da bodo te države lahko dobile povratne informacije za naše strani. Želimo si, da bi okrepili tudi prožnost trenutnih pogajanj za Srbijo in Črnogoro smo pa nekoliko bolj kritični do te eh, revidirane metodologije, ko gre za prispevke držav članic. Mislim, da ni v našem interesu eh, to, da bi zbirali podatke na spolitiziran način. Temu se moramo izogniti. Mm, osnovne podatke bi morali pripravljati oziroma zbirati strokovnjaki komisije, ne pa države članice same. Pa še nekaj. Želimo si, da bi Kosovo polno priznali, kar se da hitro. Vi ste govorili o normalizaciji odnosov med Srbijo in eh, Kosovom. Naša želja pa je, da bi Srbija Kosovo v celoti priznala. Eh, no, eh, prav tako pa mislim, da bi morali celoten svežen promovirati še pred Evropskim svetom maja. Ana Fotiga je naslednja. Gospod komisar, lepo pozdravljeni v odboru za zunanje zadeve. Hvala lepa, da ste predstavili sporočilo komisije o širitvi. To je izredno pomembno glede na naš odziv na pretekle odločitve sveta. V predstavnem predlogu ste pravzaprav združili dosedanje izkušnje Evropske unije na področju širitve. gre za večjo jasnost za naše partnerje. Sedaj bo podobno veljalo tudi za potencijalne nove kandidate iz te regije, ki še čakajo pozdravljam to, da ste povdarili kriterije iz Kopenhagna. Prav tako je dobro, da bi združili posamična poglavja. Na ta način bomo zagotovili večjo dinamiko procesa. Istočasno pa moramo tudi omogočiti zapiranje določenih poglavi. Imamo nek krovni pristop tukaj in to je dobro. Eh, najbolje se mi pa pri tem predlogu zdi to pozitivno sporočilo, ki ga potrebujemo. Evropska unija bi morala našemu sosedstvu in mednarodni skupnosti poslati pozitivno sporočilo. Zlasti tistim, ki bi se nam radi pridružili. Sporočiti moramo, da je ta proces izvedljiv, da je mogoč in da lahko pridemo do rezultatov. Zanima me odziv Albanije in Severne Makedonije in zanima me vaša ocena odzivov v svetu. Hvala. Je tukaj kdo iz GUE NGL? Oprostite, nisem vas videl, izvolite. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την ενημέρωση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 porekli na to, da so na Evropskem svetu pred nekaj meseci zavrnili nadaljevanje pogajanj z Severno Makedonijo in pa Albanijo. No, govori se tudi o našem pristopu k tem državam, ste se pa izognili vsebinam. Pomemben del Mm, no, vsebina kaže na to, da komisija in pa druge institucije ne bodo pomagale tem državam. Prav tako niste nič povedali o vloge Evropskega parlamenta, kakšno vlogo nam boste namenili. Hvala, to je bil prvi krok vprašanj v imenu političnih skupin. Sedaj pa predlagam, da komisar Varheji odgovori na kar največje število vprašanj. Hvala. Dobil sem veliko vprašanj o vlogi Evropskega parlamenta v tem procesu. No, Evropski parlament je tukaj bolj del politične sfere. Parlament že veliko prispeva k temu procesu. Če boste prebrali dokument in boste prebrali to, kar je napisano v zvezi z preverjanjem napredka, preverjanjem informacij, boste ugotovili, da želimo okrepiti institucije v okviru eh, pridružitvenega sporazuma, pridružitveni svet, pridružitveni odbor in pa mešani uh, odbor parlamentov in odborov. Te organe želimo bolj vključiti v proces, zato da bi preverili stanje na terenu, kakšno je izvajanje reform. Zato pa je ključnega pomena sodelovanje z nacionalnimi parlamenti teh držav. Oni opravijo veliko dela tukaj. Tako da Tukaj se obračam na parlament, prosim vas za vaše prispevke. Prosim, da v tem mešanem parlamentarnem odboru poveste, kako ocenjujete stanje v državah. Prav tako pa lahko računamo na vas, ko gre za prenašanje sporočil nacionalnim parlamentom v zvezi z občutljivimi reformami, ki jih je treba izvesti in ki včasih zahtevajo celo uh, ustavne spremembe. Tako da sodelovanje bo zelo pomembno v kontekstu te nove, teh, te nove metodologije. Dobil sem veliko vprašanj v zvezi z Srbijo in Črnogoro. Nekdo se je navezoval na izjavo za tisk, ki sem jo podal. Torej, za Srbijo in Črnogoro se že pogajamo, in težko bo sedaj spremeniti končni cilj. Tega ne nameravamo, ampak za novo metodologijo lahko poskrbimo za nekaj večje dinamike v tem procesu. Eh, imajo možnost za opt-in, naj podam nek zgled, podoben kot sem ga dal za tisk, in sicer gre za recimo gospodarski del pogajanj. Če želijo okrepiti ekonoms, torej gospodarski del, potem lahko to naredijo s pomočjo uh, tega uh, sistema grozdov. Potem bi torej uporabili to metodologijo za to posebno področje. Kar se tiče obljube za eno leto, naj bom jasen, to je politična ponudba na naši strani. Če so upravljene vse reforme, preden začnemo s pogajanji o določenem skupku pogajanj, bomo odprli vsa s tem povezana poglavja. In potem bomo v pogajanjih govorili predvsem o izvajanju reform. Ne bomo govorili o zakonodajnem delu, ki ga je še treba opraviti, ampak o dejanskem izvajanju. Tako da, če obstaja politična volja na strani kandidatk, potem bomo lahko ta pogajanja zaključili v enem letu. To je naša ponudba, je pa seveda vse skupaj odvisno od izvajanja reform. strani držav kandidatk. Prispevki iz držav članic in zakaj je to pomembno. Na podlagi stikov, ki jih imam, je jasno, da obstaja neskladnik, ko gre za oceno stanja na terenu. In ravno zaradi tega se države članice v dveh primerjih niso strinjale z začetkom pogajano pristopu. Ko je šlo za ocene, so se pojavila presenečenja v zadnji minuti. Jaz se želim temu izogniti. Želim skupno razumevanje tega, kaj se dogaja na terenu. To, pomeni, to pa pomeni, da moramo sodelovati med seboj. To je zelo pomembno, kajti na ta način lahko tudi spodbujamo zaupanje do držav uh, kandidatk. Kako se odločiti, kako oziroma kdaj zaključiti določeno poglavje, to je ena izmed mojih prednostnih nalog. Mislim, da bi morali skrajšati trenutno metodologijo, uh, ki zahteva 6 do 8 let pogajanj o posamičnem poglavju. V šestih ali osmih letih se v državi zamenjata vsaj dve vladi. To pomeni, da se zadeve spremenijo. Tako da, če želimo, da bi reforme dejansko bile izvajane, potem moramo prej zaključevati poglavja, zato da bodo reforme izvedene v celoti in da bomo potem se lahko dejansko pogajali o izvajanju, ne pa o zakonodajnem delu. Drug, še zadnji dve vprašanje, kaj se je spremenilo od oktobra. Torej, Mi tesno sodelujemo z državami članicami, za tistimi, ki so oktobra imele pomisleke, pa tudi za vsemi ostalimi in podobno velja za Zahodni Balkan. Skušamo razumeti izvorne vzroke za problem, tako da bomo lahko odpravili težave in bomo lahko začeli z pristopnimi pogajanji z tema dvema državama. Imeli ste še eno vprašanje o vlogi Evropskega parlamenta, ampak mislim, da sem na to že odgovoril. Hvala, komisar. Vem, da boste morali pobegniti, ampak ali imate čas še za en krug vprašanj in odgovorov? Eh, deset minut eh, se ste zamudili. Poglejte, skušal bom dati besedo kar največjemu številu eh, kolegov, ampak veliko vas je. Željena za oko naslednja. Welcome, new method. Hvala lepa, gospod komisar. Nova metodologija je dobra novica za Hrvaško, ki je najbolj prizadeta država nam zunani meji. Ehm, na tisoče bosanskih državljanov ima tudi hrvaški potni list in skrbijo, skrbi nas e, položaj, v katerem živijo ti e, državljani na drugi strani meje. Um, to so evropski državljani, zato jim moramo zagoviti varnost. Za novo metodologijo bodo države članice dobile večjo besedo pri odločitvah o širitvah, pri ocenah. In uh, to je dobro, kajti doslej je to bila v prvi vrsti naloga komisije. Pričakujemo tudi večjo vlogo uh, Evropskega parlamenta, tako da pozdravljam vašo novo uh, metodologijo. Naslednji je gospod Kjučok. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar, da ste predlagali novo metodologijo. Mislim, da bomo s tem poskrbeli za večjo dinamiko in za večjo učinkovitost ter za boljše rezultate za regijo. Imam kar nekaj vprašanj kolegica Ana Fatiga je že povedala, da dokument predstavlja pozitivno sporočilo, ampak želimo pa si še pozitivnih rezultatov. Upam, da marca za Albanijo in Severno Makedonijo in pa upam, da bomo pozitiven rezultat dobili tudi na vrhu v Zagrebu. Prav imate, ko ste govorili o presenečenih v zadnji minuti. Vsi se strinjamo s tem, da nam oktobra ni uspelo, ampak ali se to lahko zgodi dvakrat? Po mojem mnenju ne. Kako bo se zagotovili, da ne bo ponovnega neuspeha. Tega vprašanja pa se nanaša na proces. Všeč mi je vaš pristop, eh, ko združujete poglavja v, tematska, v tematske sklope. Ampak kaj pa hitrost? Ali lahko zagotovite, da bomo pospešili ta postop, da bomo lahko na ta način pospešili postopek? Za ID, e gospod Koropa. Grazie. Grazie, komisar. Hvala lepa, gospod komisar. Širitev. Temu sedaj posvečamo več pozornosti in zaradi tega predlagam tudi nov proces. To je dober pristop. Kaj pa države, ki so že pričele pogajanja? Mislim, da bi bil potreben nov pregled glede na eh, to novo predlagano metodologijo in potem eh, načelo pravne države. Veliko žrtev je zahtevani tudi od držav članic Evropske unije eh, v eh, boju proti podnebnim spremembam in pri varstvu okolja. Mislim, da bo tudi to potrebno dodati. Kajti, če bodo potem prihodne države močno zaostajale na tem področju. Recimo, Zahodni eh, Balkan ima izjemno visoke eh, emisije in termoelektrarne povzročajo več izpustov kot 250 eh, drugih evropskih elektrarn. Torej, dragi kolega, prosim, da zaključite za zelene. Gospod Lagodinski. Oh, Miss Strik, sorry, okay. Gospa Strik, se upravičujem kot je že povedal kolega, podpiramo to povezovanje različnih eh, poglavi eh, in eh, mislim, da je potrebno tudi zagotoviti možnost, da podpremo države tekom postopka Seveda pa je zelo pomemben element tudi odločitev, eh, da lahko pride eh, do zaustavitve eh, oziroma spremembe procesa. Kaj pa je poenostavljen postopek? In pa glasovanje naj bi potekalo z kvalificirano večino. Zakaj? Eh, ali ne menite, da to seboj prenaša tveganja in pa tudi negotovost in tudi uh, eh, spravnega vidika? Sedaj imamo uh, soglasje uh, za odločitve v zvezi z naslednjimi koraki, za korake nazaj pa bi naj imeli kvalificirano večino. Najlepša hvala. Gospod Vilček, spet poročevalec za Srbijo, najlepša hvala in hvala lepa tudi komisarju, da je danes z nami zelo cenim eh, to sporočilo in upam, da bomo se v tem letu res zavezali eh, širitvenemu procesu, doseči moramo napredek in pozdravljam novo metodologijo. Mislim, da je zelo pomembno, da komuniciramo ne le tukaj, ampak tudi z našimi partnerji v eh, regiji. Cenim vašo pripravljenost, da boste odpotovali v Srbijo in pa v Črnogoro rad eh, bi tudi, da se uprete na eh, konferenco o prihodnosti Evrope, ki poziva k vključitvi in sodelovanju držav Zahodnega Balkana. Torej, kako najboljše poskrbeti za komunikacijsko strategijo? In še eno vprašanje. Kaj pa eh, sprava in dobro sosedsko sodelovanje? In še zadnji štirje. Gospa Gal. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod komisar, da ste prišli k nam in da ste podali to predstavitev. Vsi se strinjamo, da mora Evropska unija ohraniti eh, svojo verodostojnost eh, in gre za verodostojnost na vseh področjih. Zato je prav, da ste hitro pripravili novo metodologijo za širitev. Mislim, da je ta pristop dober in veseli me, da se osredotočate na več verodostojnosti, da bi bil celoten proces bolj učinkovit. Pomembno je, da je cilj jasen. Čeprav posebej da pričnemo s pogajanji z Albanijo in pa Severno Makedonijo čimprej. Že marca, če bo to mogoče. Kaj pa nadaljne širitve? Veseli me tudi, da ste omenili možnost opt-in za tiste države, ki so že v postopku pogajanj. Thank you, King Agal. Hvala lepa. Kinga Gal, gospod Lagodinski, najlepša hvala. Zanima me, kakšne so posledice za eh, druge eh, kandidatke, eh, recimo za Turčijo, ali to velja zgolj za države Zahodnega Balkana in kako bomo to razložili našim turškim partnerjem. Najlepša hvala še gospod Kubiljas in gospod Mandl. Well, thanks a lot. Hvala lepa. Mislim, da je metodologija zelo pomembna in mogoče je prav tudi, da na vse skupaj gledamo z pozitivnega uh, vidika. Govorimo o predvidljivosti. Predvidljivost je zelo pomembna. Predvidljivost za države kandidatke, ki morajo izvesti reforme. Gre pa tudi za vprašanje predvidljivosti na strani Evropske unije ali menite, da bi res lahko imeli glasovanje s kvalificirano večino glede začetka pogajanj, glede zaprtja pogajanj in tako naprej. Kaj ti eh, predvidljivost je trenutno odvisna od ene države, ki se lahko odloči, eh, da iz zgodovinskih razlogov ali pa iz drugih razlogov ne želi eh, odobriti širitve in s tem zaustaviti celoten postopek. Še Lukas Mantl. Hvala lepa. Gospod komisar, za vse, kar počnete. Nisem si zaslužil pravice, da bi imel eh, zadnjo besedo, eh, ampak eh, šlo je za domačo nalogo v zadnjem trenutku in vemo za koga pogajanja bi se pravzaprav morala pričeti, pa se niso. Sedaj predlagate novo metodologijo kaj pa, kar pa mi manjka, je, so občutki. Eh, evropski način življenja. Eh, ljudje z Zahodnega Balkana so ravno tako evropski eh, kot ljudje iz Evropske unije. In zaupanje v regiji je sedaj umajeno, ker smo predstavili pogajanja. Zanima pa me tudi, koliko držav bi bilo potrebno, da se zaustavijo pogajanja. Še Natali Vuazo. Širitev ni birokratska odločitev, ampak politična odločitev, ki eh, jo mora sprejeti tako Evropska unija, kakor tudi države kandidatke. Zaradi tega je potreben jasen pristop, napreden pristop, eh, poleg tega pa moramo morajo vse strani v tem postopku prevzeti eh, svoj eh, del odgovornosti. In v primeru, eh, da pogoji niso izpolnjeni, je seveda potrebno pričakovati tudi neuspeh. Ne gre zgolj za štampilko na papirju za odobritev pogajanj. ne moremo sprejeti izjav uh, o nameri za izvajanje reform, če ni konkretnih rezultatov na terenu. Če želimo, eh, da eh, bomo v Evropski uniji imeli nadatne širitve, potem moramo najprej poskrbeti za notranje reforme. Ne moremo sprejemati novih držav kandidatk, če imamo takšen nared v lastni hiši. To smo že zdavne povedali. Gospod komisar, odgovorite na tiste vprašanja, na katere boste lahko Ja, skušal bom odgovoriti na vse. Um, I had a about... Najprej je bilo zastavljeno vprašanje, kako uh, lahko zagotovim uh, pravilen izid. Ja, ne morem. Lahko prosim le za vašo podporo. To lahko storimo skupaj. To uh, bo sad naših skupnih prizadevanj v sodelovanju z svetom, z vami, z državami, članicami. To ni naloga za enega človeka. Vsi si moramo za to prizadevati. In vse vas pozivam, da mi pomagate, eh, da eh, bo ta projekt uspeh in da bomo lahko odprli pogajanja v Zagrebu kakšni bodo stroški neuspeha. Stroški neuspeha bodo izjemno visik, visoki, če bodo neuspeha prišlo. Trikrat nam je že spodletelo, tega ne smemo pozabiti. E, zdaj bi e, to bilo že četrtič in tudi zadnjič, kajti na zadnje smo izgubili e, vlado zaradi napake na naši strani. Tokrat ne želim podrsljajev, ne želim neuspeha, torej si prizadevam za to, da bi dosegli rezultate, kar pa zadeva hitrost. Hitrost ni odvisna zgolj od mene. Mi lahko pospešimo naše delo, če ga bodo pospešile tudi države kandidatke. Ali jim bomo pomagali, da, ampak eh, ne moremo opraviti njihovega dela. Srbija, Črnagora in podnebne spremembe. Zato bo Zagreb ključnega pomena ko gre za načrt za gospodarski razvoj, je potrebno upoštevati tudi eh, te velike izzive, s katerimi se srečuje tudi ta regija in moramo jim seveda pomagati. Finančna, finančne kapacitete teh držav, eh, finančne zmogljivosti so veliko bolj omejene kot naše. Zaradi tega bi morali najprej izbrati tiste dele zelenega dogovora, ki jih lahko hitreje izvedemo, pa naj, bo to, pa naj bodo to obnovljivi veri energije, energetska učinkovitost, krožno gospodarstvo in tako naprej. Te politike eh, lahko izvajamo že pred pristopom. Torej, ko bodo te države postale članice, eh, bomo že na enaki ravni. Dve vprašanji ste se nanašali na isto temo, kako bo eh, z možnostjo zaustavitve oziroma nazadovanje v postopku, ali je to zakonito, ja seveda je, drugače tega ne bi predlagali. Potem pa obratna kvalificirana večina, to je tema, ki je zanimiva na številnih področjih, dvojček, šestorček, e, evropske mejne in obalne straže in tako naprej. Veliko je instrumentov, kjer e, boste našli ta koncept. Naša pobuda je bila, da bi v eh, pogajalskem okviru za Srbijo ali pa Črnogoro. Tako da lahko ali komisija ali pa ena tretjina držav članic predlaga, da prekinemo pogajanja ali da jih ponovno odpremo ali pa zapremo. Pri tem se odloča torej svet. In pomembno je glasovanje v svetu. Trenutno velja glasovanje z kvalificirano večino. Kar sedaj predlagamo je, da bi eh, samo komisija lahko podala takšen predlog. Države članice pa lahko podajo utemeljene zahteve Evropski komisiji za sprožitev tega postopka, ampak komisija mora podati predlog. Če bo komisija eh, podala predlog, potem je potrebno zagotoviti kvalificirano večino v svetu, kar bo eh, pomembno vplivalo na celoten proces. Če bo prišlo do velikih pomankljivosti, se bomo lahko hitro odzvali in eh, odzvali se bomo lahko na izjemno jasen način. Torej, ko bo enkrat eh, napovedan namen določene države članice, eh, se eh, bo sodelovanje najbrž okrepilo. Na mesto, da bi morali ta instrument zares uporabiti, gre bolj za spodbudo za izvajanje reform. Regionalno sodelovanje, to je eh, že vključeno v metodologijo, videli boste, da smo to ukrepili na številnih področjih, seveda ne, da bi eh, se ukvarjali z dvostranskimi odnosi eh, v regiji, tega ne bomo dosegli in tudi v Zagrebu bomo uspodbudili regionalno sodelovanje med temi državami, kajti celoten uh, gospodarski načrt bo za celotno uh, regijo Zahodnega Balkana, ne le za tiste države, ki so v toku pogajen. Tudi za Bosno in Hercegovino. Kaj pa skeptične države članice, upam, da bodo pozitivne. Nisem še prebral, kaj pravijo mediji. Od tukaj sem napoten v eh, svet in videl bom, kaj se bo tam zgodilo. Kaj pa države kandidatke? Eh, ko sem obiskal dve državi, eh, ki jo to najbolj zadeva, eh, sta imeli zelo odprt pristop, dejali ste, da sta pripravljeni storiti karkoli je potrebno za to, da bi uresničili članstvo v Evropski uniji. Torej čakata na nas. In ko sem razložil naš načrt, sta bili pripravljeni sodelovati. Začnite že, to je bilo njihovo sporočilo. No, to je to upam, eh, da bomo imeli veliko podporo. In še Turčija. Če si ogledate metodologijo, boste videli, da je v naslavu Zahodni Balkan. In na zadnje še občutki, jaz strinjam se z vami. Občutki so lahko koristni, ampak v zadnjem času smo imeli toliko čustev, da je moj namen ta, da čustva nekoliko umejim in eh, da poskrbim eh, za večjo uporabo razuma v celotnem procesu. In ja, prav imate. Vsi so evropejci, tako kot mi. In, zato, in tudi zato bo Zagreb zelo pomemben. Z tem programom jih lahko približamo in sicer eh, hitreje, kot v preteklosti približamo Evropski uniji. Najlepša hvala, kolegi. Čez trenutek bom zaključil sejo. Naj le rečem, da se bo ta parlament odzval na predlog Evropske komisije v priporočilo AFETA za Zahodni Balkan. In uh, to priporočilo bo sprejeto še pred eh, vrhom Evropske unije za Zahodni Balkan maja. Najlepša hvala, gospod komisar, da ste prišli k nam, da ste odgovorili na naše vprašanja, če ni več nobenih pripomp oziroma pripombo točko razno, potem eh, zaključujem to sejo. Hvala lepa za udeležbo.